Dear colleagues, we proceed. Spoštovani kolegi, nadaljevali bomo z delom. Glasovali bomo o treh poročilih. Bodite pripravljeni, pripravite svoje glasovalne kartice. Začeli pa bomo z razvojem odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na podlagi Lizbonske pogodbe. Poročevalec je gospod Andrew Duff. Razpravo smo že opravili danes dopovdne in zdaj bomo glasovali predlog spremembe ena. Kdo je za? Zavrnjeno. Dve, kdo je za? Zavrnjeno. Tri, za? Sprejeto. Štiri, kdo je za? Sprejeto. Pet, za? Sprejeto. Šest, za? Sprejeto. Sedem, za? Zavrnjeno. Osem, za? Sprejeto. Devet, za? Sprejeto. Deset, za? Devet. Preverili bomo predlog spremembe 9. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat pa je zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Sprejeto. Ustni predlog v 12. odstavku. Kdo je za? Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 12. Ne, ta je bil umaknen. 13. Kdo je za sprejeto? In pa elektronsko glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja, rezultat pa 33 za 4 proti sprejeto in čestitke gospodu Dafu. Uh, uh, Najlepša hvala. Glasovali bomo zdaj o finančnih vidikih reformne pogodbe. To poročilo je pripravil naš kolega Istvan Sentivani. Glasujemo o treh predlogih sprememb. Ena za. Zavrnjeno. Dve za. Zavrnjeno. Tri za. Zavrnjeno. In pa elektronsko glasovanje o celotnem osnutku poročila. Glasujemo konec glasovanja, rezultat pa naslednji, 32 proti 6 in čestitke gospodu Sentivanju. Zdaj pa prehajamo na bolj kompleksno glasovanje. Tu gre za osnutek poročila o čezatlantskih odnosih po volitvah v ZDA. To poročilo je pripravil gospod Francisco Jose Miljan Mon. Jose, Jose se izgovori vaše ime. To malo mešam s portugalščino. V, por v portugalščini se to ime izgovori Jose. Jose Manuel Dorau Barosen. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Predlog spremembe 42 za sprejeto. Kompromisni predlog 1 za sprejeto. Kompromisni predlog 2 za. Sprejeto. 48 za, zavrnjeno. 49 za, zavrnjeno. 53 eh, za, zavrnjeno. 54 za, zavrnjeno. 55 za, zavrnjeno.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 64 za zavrnjeno, 65 za zavrnjeno, 66, o tem ne glasujemo, 67 za sprejeto, 68 ne, tudi o tem ne bomo glasovali. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Sprejeto. Seveda, skupaj z ustnim predlogom spremembe, kot je nakazano. Zdaj pa 73 v dveh delih. Prvi del, kdo je za sprejeto, drugi del za zavrnjeno. Prehajamo na kompromisni predlog 4. Z ustnim predlogom spremembe, kdo je za sprejeto. Kompromisni predlog 5, kdo je za sprejeto. Predlog spremembe 51 v dveh delih. Prvi del za, zavrnjeno, drugi del za, sprejeto. 82 v dveh delih. V prvem delu ne bomo glasovali, drugi del, kdo je za, sprejeto. 83 za, zavrnjeno. 84 za, zavrnjeno. 85 za, zavrnjeno. 86 za, sprejeto. 87 za, sprejeto 88 za, sprejeto 89 za, zavrnjeno 90 za, sprejeto 91 za, zavrnjeno 92 za, zavrnjeno 93 za, zavrnjeno 94 za, zavrnjeno 95 za, sprejeto 96 za, zavrnjeno 97 za, sprejeto 98 v dveh delih. Prvi del za zavrnjeno, drugi del za sprejeto. 99, o tem glasujemo. Kdo je za? Zavrnjeno. 100, kdo je za? Proti. Ta predlog spremembe bomo preverili. 100. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, rezultat pa. 21 za, 23 proti, zavrnjeno z dvema glasovoma. Kompromisni predlog 6, kdo je za? Sprejeto. 110, kdo je za? Sprejeto. 111 za. Zavrnjeno. 112 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Sprejeto. Drugi del za. Zavrnjeno. 113 oziroma ne. Ali glasujemo o 113? Ne, ne glasujemo. 114, kdo je za? Zavrnjeno. 115 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Sprejeto. 116 za? Sprejeto. 117 za? Zavrnjeno. 118 za? ta je že pokrit. 119 za, zavrnjeno. 120 za, zavrnjeno. 121 za, sprejeto. 122 za, zavrnjeno. 123 za, zavrnjeno. 124 za, sprejeto. Kompromisni predlog 7, kdo je za, sprejeto. Kompromisni predlog 8, kdo je za? Sprejeto. 1, 3, 4 za. 1, 3, 5 za. Proti. 1, 3, 5 bomo preverili. Glasujemo elektronsko. 1, 3, 5. Konec glasovanja, rezultat pa 24 za 19 proti sprejeto. 136, kdo je za? sprejeto 137, kdo je za, zavrnjeno 138 za, zavrnjeno 139, kdo je za, zavrnjeno 140 za, zavrnjeno 141 za, zavrnjeno 142 za, zavrnjeno 143 za, sprejeto 144 za, zavrnjeno 145 za, zavrnjeno 146 za, zavrnjeno 147 za, zavrnjeno 148 za, ta je pokrito, prostite, 149 za, zavrnjeno 150 za, zavrnjeno, kompromisni predlog 9 za, sprejeto. 156, kdo je za? Zavrnjeno. 157 za, zavrnjeno. 158 za, zavrnjeno. 159 za, zavrnjeno. 160 za, sprejeto. 161 za, sprejeto. 162 za, sprejeto. 163 za, sprejeto. 164 za, zavrnjeno. 165 za, sprejeto ustni predlog spremembe odstavek 35. Kdo je za? Sprejeto. 166 za. Sprejeto. 167 za. Sprejeto. 168 za. Sprejeto. 169 za. Sprejeto. Uvodna izjava A. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Zavrnjeno. 5 za. Zavrnjeno. 6. Kdo je za? Zavrnjeno. Sedem za. Zavrnjeno. Osem za. Zavrnjeno. Devet za. Zavrnjeno. Kompromisni predlog deset. Kdo je za? Sprejeto. Predlog spremi deset za. Zavrnjeno. Enajst za. Torej enajst. Kdo je za? Zavrnjeno. Dvanajst za. Zavrnjeno. Kompromisni predlog enajst. Kdo je za? sprejeto, 13 bo je za, zavrnjeno, 14 za, oziroma ne, zdaj smo pri številki 20, kdo je za, zavrnjeno, 21 za, sprejeto, oziroma 21 bomo elektronsko preverili, 21 glasujemo. Prosim, glasujte, konec glasovanja, rezultat pa. 23 proti 23 eh, zelo tesno oziroma identično, torej zavrnjeno. Ampak za las. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Zavrnjeno. 23 za. Zavrnjeno. 24 za. Zavrnjeno. 25 za. Zavrnjeno. 26 in 27. Kdo je za? Zavrnjeno. 28 za, sprejeto, 29 za, sprejeto, 30 za, zavrnjeno, 31 za, sprejeto, 32 za, sprejeto, 33 za, zavrnjeno, 34 za, zavrnjeno, 35 za, zavrnjeno, 36 za, zavrnjeno, 37 za, zavrnjeno, 38 za, zavrnjeno, 39 za, zavrnjeno, sprejeto, 40 za sprejeto, 41 za zavrnjeno, 1 za zavrnjeno, 2 za zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o mnenju odbora INTA. V bloku bomo glasovali o 1, 2 in 3, kdo je za, zavrnjeno, INTA 4 za, sprejeto, INTA 5 za, sprejeto, INTA 6 za, oziroma v dveh delih, prvi del za, sprejeto, drugi del za, zavrnjeno. In ta sedem za, zavrnjeno, in ta osem za, sprejeto, in ta devet za, sprejeto, in ta deset in enajst za, zavrnjeno, in ta dvanajst za, sprejeto, in ta trinajst za, zavrnjeno, in ta štirinajst z ustnim predlogom spremembe, kdo je za sprejeto. Glasovali bomo še o mnenju odbora Ekon za gospodarske zadeve. Ekon 1, 2 in 3 za, zavrnjeno. Ekon 4 za, z ustnim predlogom sprejeto. Ekon 5 za sprejeto, Ekon 6 za sprejeto, Ekon 7 za sprejeto, Ekon 8 za sprejeto, Ekon 9 za zavrnjeno. Ekon 10 za, sprejeto, Ekon 11 za, sprejeto, Ekon 12, 13 in 14 za, zavrnjeno. Pa še končno elektronsko glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Rezultat pa 43 za, en glas proti in en vzdržan glas. Čestitke gospodu Miljanu Monu. Torej, svetla prihodnost nas čaka v čezatlantskih odnosih po zaslugi vašega poročila. Zdaj pa prehajamo na osnutek poročila o utrjevanju stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu. Prosim tiste, ki ne morejo ostati z nami, da mirno odidejo, tako da bomo lahko nadaljevali. Naslednja točka. To je točka 13 na našem dnevnem redu, gre pa za utrjevanje stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu. Poročevalka pa je gospa Ana Ibrisagič in kar predaja mi besedo. Gospa Ibrisagič, izvolite. Okay.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

vsem, ki ste ostali z nami, zdaj bomo pa nadaljevali. Torej, naj prosim entuzijastične španske kolege, da zasedejo svoje mesta. In besedo predajam gospe Ibri Sevič. Rečanci, džemkujem bardzo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jog, eh, har valt att i den här rapporten eh, vara ganska... V tem poročilu sem se oprla na več drugih poročil. Eh, obstaja cela vrsta poročil o tej temi. Skratka, vse sem obravnavala horizontalno, tako da ne bi prišlo do podvajanja. To pomeni, da sem se osredotočala na tiste teme, ki so posebej pomembne za področje Zahodnega Balkana, ki so in skupne in pri tem sem se osredotočala na to, kar bi bilo treba tam storiti, da bi prišlo do približevanja Evropske unije. Imeli smo prvo razpravo o tem poročilu že v Štrasburgu. <clears throat> Dobila sem zelo dobre pripombe in komentarje in bi se eh, rada zahvalila za to dobro razpravo v Štrasburgu. Dobila sem celo vrsto dobrih eh, predlogov in prosila sem tudi za predloge sprememb. Večino teh predlogov sprememb lahko sprejmem in mislim, da bomo lahko prišli do dobrih kompromisov. Prvotno je eh, bila ideja, smo mislili, da bi imeli eh, en dan roka za predloge sprememb. To se mi je zdelo dobro, vendar sedaj smo se odločili za teden dni, ukolikor želite oblikovati predloge potrebe sprememb, imamo še teden dni časa. Morda bomo slišali od sekretarjata, kako je z tem rokom, vsekakor bo več kot en dan. Um, v zvezi z drugim odstavkom bo prišlo seveda do debate, podobno z odstavkoma 2 in 3 in to smo videli tudi pri razpravi v Štrasburgu. Gre za tiste odstotke, kjer omenjamo Lizbonsko pogodbo. Nekatere države so zelo skeptične glede, eh, razšir, glede širitve, jaz to eh, nisem, vendar kolegi, nekateri kolegi so, zato bi rada ta predlog ponovila tako, eh, da bomo lahko imeli o tem razpravo razpravo. V tem poročilu ni nič novega, ne vsebuje nič takega, česar že ne bi omenjala komisija. Oli Ren je vse to že formuliral, kar sem jaz napisala v ta dokument, eh, vendar doslej tega nismo imeli pismo. To je seveda lahko občutljivo vprašanje, to mi je jasno, zato sem seveda pripravljena na iskanje kompromisa, vendar v odboru bi rada najprej videla razpravo o tej točki e, in veselijo me tudi že predlogi sprememb. Rada bi eh, povedala še nekaj o enem ali dveh odstavkih, 18 in 19. Eh, vedno znova govorimo o tem, kako pomembno je, da pride do sodelovanja z mednarodnim kazenskim sodiščem, tako da eh, zločinci ostanejo, ne ostanejo nekaznovani. V vseh zakonih piše, da morajo obtoženci biti izročeni in uh, sicer iz, tudi iz sodišč v drugih uh, državah. Ta zapoved pomeni seveda veliko težav, kajti to je seveda težko, če želimo potem te mednarodne zločince pripeljati pred mednarodno kazensko sodišče. Uh, Eh, po mojem to ni eh, spremljivo, da te prepovedi ostajajo v zakonodaji. In eh, to seveda tudi omenjam v tem poročilu. Razlog seveda obstaja, da mi in druge inštitucije Evropske unije obsodimo to prepoved in da povemo, da smo mnenja, da države na Zahodnem Balkanu ne smejo imeti te take zakone, s čemer bi otežali delo Mednarodnega kazenskega sodišča. O tem sem se eh, pogovarjala tudi z člani sveta in pred eh, širitvijo taka zahteva še ni bila postavljena, eh, vendar pa moram reči, da še ni bilo širitve na deželo, državo, kjer bi eh, predtem divjala vojna. Skratka, prej česa takega ni bilo, sedaj pa obstaja razlog za take zahteve. In če želimo nekaj kritizirati v teh eh, deželah, potem je to točka, namreč prepoved v zakonodaji. Skratka, ne more priti do širitve, preden ne bodo vsi krivci pred eh, sodiščem. Toliko, kar zadeva mene in sedaj me zanima, kakšna bo razprava in seveda me zanimajo tudi predlogi sprememb. Hvala lepa. Gospod Pribetič. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d'abord féliciter notre collègue predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalki za poročilo v zvezi s temo konsolidacije, stabilnosti in pa blaginje na Zahodnem Balkanu. Mislim, da je treba v prvi vrsti misliti na širitev širitev, ki zadeva Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo in tako naprej. Skratka, vse te države potrebujejo perspektivo, tu so pomembne točke, tu moramo imeti jasno regionalno perspektivo za te eh, države in to moramo tudi oblikovati, formulirati. Prav tako je pomembno, da rešujemo <clears throat> bilateralne spore, še posebej, če gre za proces širitve. Potrebujemo investicijski okvir za države Zahodnega Balkana, tudi to je pomembno, in morda še nekaj nadaljnih vidikov. Torej, pri trenutnem mehanizmu bi to pomenilo, da bi bilo več kot 30 držav članic in strukturni mehanizmi ne bi več eh, zadostovali. Potrebujemo novo strukturo, tako da lahko tudi ta bodoča Evropa deluje, da bo lahko vodila dobro delujočo gospodarsko politiko. v javnosti, v naših eh, državah članicah stvar pač ni taka, da to širito vsi vidijo pozitivno in da vidijo v tem neko šanso in da bo s tem Evropa pravzaprav globalni faktor. Tudi to mnenje je treba upoštevati, pogosto je tako da je širitev neke vrste beg uh, naprej nekaj, kar ni dobro domišljeno. In moja tretja pripomba. Ta proces seveda ne moremo speljati, ne da bi razmišljali o proračunu. Uh, težko je širiti hišo, ne da bi imeli eh, za to dovolj denarja, tudi za graditev tega. Skratka, potreben je proračun, ki bo zadostil tem potrebam, še posebej, če želimo doseči tiste, Eh, cilje, ki jih želimo, da bi tako zagotovili, da bodo te eh, dežele Zahodnega Balkana v prihodne postale članice Evropske unije. In v zvezi z koordinacijo v ta namen potrebujemo več forumov in organizacij oziroma institucij, ki morajo biti finančno ustrezno podprte. Hvala. Gospod Kazak monsieur le président euh, je partage Hvala, gospod uh, predsedujoči. Jaz sem istega mnenja kot moj predhodnik. Tudi jaz bi se zahvalil in čestital poročevalki. Mislim, da so držele Zahodnega Balkana pomembna regija, ki pa potrebujejo stabilnost, to je občutljiva regija glede na eh, celotno evropsko stabilnost. Zato sem mnenja, da potrebujemo oziroma jim moramo ponuditi podporo in pomoč, da bi državam v tej regiji omogočili stabilnost, ki jo potrebujejo in da bi na ta način lahko tudi te, konsolidirali te vrednote. Prav svoje mnenje bi oprl na tri cilje. Najprej potrebujemo tehnično pomoč, ki jo moramo ponuditi tem deželam, ki je odprta na modernizacijo infrastrukture. Infrastruktura ni pomembna le za eh, prihodne investicije, ampak tudi za gospodarsko stabilnost. Drugič, sem prepričan, da je potrebno oblikovati civilno družbo v teh državah, to civilno družbo spodbujati, podpirati. To je naša naloga. Gre za to, da na ta način omogočimo spravo in to je potrebno, če želimo doseči stabilnost in uh, da eh, pomagamo preprečevati oziroma obvladovati strah, ki, obstaja, ki pri prebivalstvu še obstaja. In tretjič, prav tako se moramo osredotočiti na to, da rešujemo politične eh, spore v skladu z eh, listino Združenih narodov. In mislim, da ukolikor se opremo na to rezolucijo, ki jo, ki jo podpirajo vse strani, je to dobra podlaga za te države, da dosežejo napredek v svojih pogajanjih z Evropsko unijo. Gospod Tabačni. Gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil priporočevalki za to zelo dobro poročilo. Poročilo je uravnoteženo, je odlično in eh, mislim, da je to zelo pomembno in zelo aktualno poročilo. Glavna usmeritev tega poročila je zelo dobra morda je pa treba dodati določene njanse in te njanse tudi uskladiti in govoriti o tem, eh, kakšen bo vpliv globalne finančne krize na gospodarski razvoj. Kaj ti ko smo pričeli s tem poročilom, eh, mednarodna finančna kriza še ni bila eh, tako izrazita kot danes. Te države so morda bolj ranljive v tem pogledu kot druge države Evropske eh, unije. Morda je treba tu še kaj dodati in na to seveda odvisnost te eh, regije na področju energije. Prav gotovo se boste spomnili konflikta med Rusijo in Ukrajino eh, v tem kontekstu, eh, ko so zaprli plinovod v tem primeru so bile prizadete tako Srbija kot tudi druge države Zahodnega Balkana. Prišlo je do dramatične situacije. E, moja država, Mačarska, je morala pomagati, uskočiti, da bi pomagala Srbiji, da bi pomagala Srbiji reševati te težke probleme. In Prav tako mislim, eh, da moramo počrtati še ratifikacijo, da do te ratifikacije tudi pride in moja zadnja pripomba. Mislim, da bi bilo v poročilo uh, skrajšati tako, da bi povedali nekaj tudi o posamičnih etničnih skupinah. To je težavno področje v tej regiji. Omeniti bi morali tudi albanski problem. Obstaja cela vrsta problemov in zato mislim, da je treba v prihodne v zvezi s to eh, temo oblikovati še bolj detaljno poročilo. Zdi se mi, da je to zelo težavno, da je to zelo težavn problem in da bi bilo treba o tem v prihodne napisati posebno poročilo. Bosnija in Hercegovina, eh, vse te stvari so zelo komplicirane. Zahvalil bi se poročevalki in podprl bom njeno poročilo, ker zdi se mi zelo dobro. Pravili ste dobro belo. Like take... Bi želel še kdo prevzeti besedo na to temo in glede tega zelo zanimivega in dobrega poročila? Drugače bi prosil gospod Ibrisagiš za povzame. Želi še kdo besedo? Gospod Nazare. Dve pripombe imam. Prva se nanaša na misije omenjene v poročilu. Tukaj je zapisano, da je cilj misije, da je treba cilj misije doseči. Mislim, da bi morali tukaj omenjati tudi določen časovni okvir. Ne specifičnega časovnega okvira, ampak nek časovni okvir. To se nanaša predvsem na problem Kosova, kar zadeva odpravo vizumov in sproščanje režima. Tukaj bi morali priporočiti državam članicam tudi, da pomagajo svojim veleposlaništem pri pospeševanju tega procesa olajšav pri vizumih. V teh državah imamo zelo veliko porošen in zaradi pomanjkanja kadrov ni mogoče izvesti postopka. In še kratko bomba glede Albanije, ker je Albanija tukaj omenjena. Trenutna vlada v Albaniji je dosegla marsikaj v zadnjih dveh letih. Prav tako bodo dobili priporočilo za prizložitev NATO in sicer v aprilu. To pa je tudi vse. Oziroma na koncu, ker sem zadnji, bi pa še enkrat čestitev oporočevalki za to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Niče drugi ne želi besede, torej. Vendarle. Ana. Upam, da mi oprostiš, gospod Cervantes, komisija, želite besedo? Hvala. Gospod predsedujoči, pravzaprav nimamo kaj veliko povedati, kaj ti poročilo je zelo dobro napisano, zelo dobro formulirano in kot je poročevalka že povedala, se zadeve razvijajo zelo politično, prejšnja poročila komisije so podobna, torej prihaja poročilo v pravem času. So ostali stiki s poročevalko in poskušamo ji pomagati pri ustreznem oblikovanju poročila z ciljem integracije tega dela Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa vendarle, Ana Ibrisagič, poročevalka. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Lahko sicer komentiram, ne morem pa komentirati vsakega posameznega eh, komentarja oziroma pripombe. Se pa zahvaljujem za vse lepe besede in za vaše pripombe, ki so bile zelo koristne. Gospod eh, Tabadži je omenjal. da ne, mogoče nekatere stvari še manjkajo. Poskušala sem se lotiti večine pomembnih eh, zadev, pri čemer sem morala poročila pisati čim krajše, tako da nisem mogla upoštevati čisto vseh tem. Boste pa vložili tudi predloge sprememb, predvsem na področju varstva okolja. To je namreč eh, tematika, s katero bi se želela dlje okvarjati in bolj podrobno okvarjati tudi s vprašanjem manjšin, omenjali ste etnične konfliktne. To je seveda tema, o kateri bi lahko napisali prav posebno poročilo. In zelo težko bo zadevo stisniti v obstoječe poročilo. Gospod eh, Pribetič ima prav tako prav, ko pravi, da javnost eh, v njegovi državi ni vedno prepričana v proces širitve in posledice tega procesa. Zato se mi zdi to poročilo še toliko bolj pomembno, kajti če bo države članice ne bodo videli prednosti širitve in ne bodo prepoznale nevarnosti v tem, če se ne širimo, bomo morali še bolj povdarjati pozitivne aspekte tega procesa. To je tudi naša naloga. Naša naloga je tudi prepričati javnost eh, v nujnost širitve. Zato je pomembno o tem tudi razpravljati, ko gre za definiranje perspektiv za eh, te države, smo zadevo dobro izvedli. Če menite, da bi lahko to še okrepili, potem bom z veseljem si ugledala vaše predloge sprememb in jih tudi podprla. Vprašanja širitve so seveda med seboj povezana, s tem se nisem posebej ukvarjala. Tudi, ko gre za vprašanje proračuna, zame je to politični instrument, zame je politično vprašanje, kaj hočemo v Evropi. Seveda moramo upoštevati tudi proračunska sredstva pri širitvi. Vendar pa sem sama in tudi drugi člani v odboru za proračun mnenja, da financiramo marsikaj, česar ne bi bilo treba, če se torej strinjamo glede politične usmeritve, če smo se zedinili glede tega, kakšno Evropo si želimo eh, jag håller fullständigt med er att eh, västra Balkan är bred. Gospod Kazak, čisto prav imate, ko pravite, da je Zahodni Balkan zelo pomembna regija in da je njena stabilnost zelo pomembna za stabilnost celotne Evrope. In vedno smo podrobno spremljali razvoj v teh eh, deželah. Naši odzivi seveda vplivajo na regijo. Če Evropska unija tukaj se obotavlja, potem prihaja na Balkano do zelo nacionalistične drže, kar seveda ni v redu. Tukaj imamo Črnogoro, Makedonijo, kmalo bodo volitve tam, kmalo v Bosni, potem na Hrvaškem. Še enkrat povdarjam, da moramo tem državam dati čisto jasno perspektivo, če hočemo, da države izvedejo potrebne reforme, zato da bi se približale Evropske unije. Kaj se bo drugače zgodilo, o tem sploh ne bi špekulirala. Menim namreč, da Balkan nima nobene druge alternative, kot je Evropska unija. Mislim, da je bilo zelo dobro, če bi podali predloge sprem glede pravic manjšin, ki jih bom z veseljem sprejela. Kar zadeva misije in cilje misije in pa časovni okvir, tega pravzaprav ni mogoče storiti. To sem se naučila iz izkušenj, tako pri policijskih, kot tudi vojaških eh, operacijah. V regiji se zadeve spreminjajo v čas in to zelo hitro. Tako da se dogajajo stvari, ki si jih prej sploh nismo mogli predstavljati. Če tam eh, naj bi naenkrat zaprli urad posebnega poslanca, takrat, ko smo zapirali eh, ta urad, nismo videli, da bo prišla rešitev za Kosovo čez dve leti. Želeli smo podaljšati mandat. Uh, posebnega odposlanca. Situacija pa se je zelo hitro spremenila. Če bi mandat posebnega odposlanca časovno omejili, potem ne bi mogli nič narediti. Podobno se dogaja posod drugod v regiji, včas je treba na novo preverjati, kakšna je situacija, preverjati, koliko je stabilna, ali je mogoče narediti korak naprej nikakor pa ne smemo se umikati niti dan prehitro. Razvoj dogodkov je zelo težaven, zato ne bi priporočala, da si določimo časovne omejitve. Lahko pa oblikujemo in formuliramo ustrezne cilje z postavljanjem meril, z benchmarkingom. To je prav gotovo mogoče. Drugače pa se zahvaljujem za vse pripombe in uh, se že veselim vaših predlogov sprememb. Hvala lepa pa poročeval, ki in vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Po široki je 3. marec eh, za ulogo predlogov sprememb. In prehajamo na naslednjo točko, to je točka 14, eh, vključevanje načela enakosti med spoloma v zunanje odnose Evropske unije, spostavljanje miru in oblikovanje državnih struktur. To poročilo je pripravil kolega Libor Rovček, podpredsednik našega odbora, ki zaradi zelo pomembnih zadev danes ni mogel priti. Nadomeščal ga bo gospod Napoletano, oziroma gospa Napoletano. In predajam besedo gospod Napoletano. Hvala lepa. Najprej Naj upravičim kolega Ravčka, ki danes pač ne more biti z nami. Je na terenu. Tako da vam moram iskreno povedati, da sem si ogledala njegove dokumente, zato da bi lahko v njegovem imenu obrazložila to temo. da vam povem nekaj o ciljih eh, tega poročila. Poročilo izhaja iz tega, da je vprašanje enakosti med spoloma v zunanji politiki nekega postaje vse bolj pomembno. Še posebej, ko gre za preprečevanje sporov, pa tudi, ko gre za obladovanje situacije po takšnih eh, sporih. Združeni narodi so v tej zvezi sprejeli dve resolucije Varnostnega sveta. Prva je z oktobra 2000, kjer gre za vlogo žensk za mir in varnost. Naslednja junija 2008, v tej pa gre za spolno nasilje v vojaških spopadih in po njih. Vemo, da so bila posilstva vedno v preteklosti, pa so še vedno tudi danes eden od instrumentov, ki se v vojnah eh, izkoriščajo za poniževanje nasprotnika. Eh, ženska telesa se izkoriščajo kot objekt akti maščevanja, kar vodi v strahotne situacije za te ljudi in jim povzroča tudi hude težave v vsakdanjem življenju. Zato je pomembno, da Evropska unija na tem področju vodi koherentno politiko. Pri tem gre tudi za to, da uresničujemo to, kar pomeni enakost med spoloma v zunanji in varnostni politiki. Naš odbor in njegovo predsedstvo so se torej odločila za pripravo to vrstnega poročila, osnovka poročila. To je tudi edina možnost eh, za parlament, eh, da nekaj pove o tej razsežnosti akcijskega načrta akcijski načrt se osredotoča na dva vidika. Po eni strani gre za zunanje obveznosti Evropske unije, potem pa za predstavljanje Evropske unije kot organizacije, ki se zauzema za diskriminacijo na osnovi spola v zunanji politiki. To se mi zdi pomembno. Pri tem je treba biti tudi zelo dosleden pri obeh vidikih. Zato je po mojem mnenju tudi tako pomembno, da v konkretni politiki sprejmemo strezne kazalce in vsega, spodbude za to, da bi lahko dosegli cilj, ki je vključitev tudi te perspektive v zunanjo politiko. Zato seveda potrebujemo ustrezna finančna sredstva, ki bodo sorazmerna s cilji, ki jih želimo doseči. do najvišjega nivoja pa bi se morali bolj koherentno zauzemati za to, da bi ženske prevzemale vodilne vloge v delegacijah, pa tudi pri vlogi posebnih odposlancev, posebnih predstavnikov, kajti običajno so to vedno moški. Zelo malo ženske nastopa v takšnih vlogah. V ameriški vladi je to drugače. Tam smo se že večkrat srečali z ženskami v zunanji politiki. In eh, ženske svojega dela tudi niso opravljale slabše kot moški. To smo videli pri gospe Albright in to bomo, upajmo, videli zdaj pri novi zunanji ministrici ZDA. Imamo tudi komisarko v Evropi za zunanjo politiko. In to bi nam morala tudi omogočiti, da bi bile ženske bolj zastopane v skupinah, ki se ukvarjajo s to temo. Poročevalec je tudi izražil željo, da bi uvedli razpravo o tej temi. Veseli se predlogov, ki jih bo tudi z veseljem pregledal. In še zadnje, zelo konkretno. To so akcijski načrti za uresničevanje politike enakosti med spoloma strani držav članic. To je ključna točka, kaj ti veliko krat države članice ne kažejo pravega interesa za izvajanje in uresničevanje teh eh, načel. Poročevalec eh, nasprotno pravi, da večina držav članic teh načrtov ni prevzela. Če bo naše poročilo sprejeto, bo to tudi poziv državam članicam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Napolitano. naj samo povem nekaj o statistikah. V Alfetu imamo 20 odstotkov žensk. Obljubljamo pa, da, bomo, da se bomo izboljšali v naslednjem mandatnem obdobju. Sekretarijat eh, pa tako obvladujejo ženske. Hvala lepa, kdo želi besedo? Kdo želi besedo? na temo enakosti med spoloma v zunanih odnosih. Nikogar ne vidim, komisija tudi ne. Končni rok za vložitev predlogov sprememb je 4. marec, eh, pravzaprav ničesar ne moremo zdaj povzemati, gospa Napolitano, ker nismo imeli novenih prispevkov, tako da zaključujemo to točko številko 14, enako sme spoloma. Zdaj pa z veseljem objavljam odmor do 5.30. Nismo prepričani, da bo češki minister za zunanje zadeve in predsedujoči sveto Jan Kohut lahko o, govoril nekaj o sestanku Gerka recimo 17.20, da se 17.20 ponovno dobimo, mogoče bo gospod Kohu.